kar se tiče priporočil glede odločitve ekona, torej, da ne um, da se ne bomo, da ne bomo ogovarjali delegiranemu aktu. Torej, to je bilo um, najavljeno včeraj, eh, torej v 24 eh, urah eh, v tem roku ni bilo nobenih, nobenih ogovorov in skladno z pravilom 105 šestim odstavkom se to priporočilo sprejme in to bo objavljeno jutri z sprejetimi besedami.